spomnil na to pomembno obletnico. Človekove pravice so nekaj, kar je tej hiši izredno pomembno. Zapisnik zasedanja 12. novembra vam je bil razdeljen. Zapisnik je bil sprejet. Ali ima kdo kakšno pripombo v povezavi s tem zapisnikom? Ne. Tako je zapisnik sprejet. Naslednja zadeva. Pristojne